So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljam vas na našem popodanskem delu sestanka. Sedaj bomo imeli izmenjavo mnen z Janom Richterjem, slovaškim ministrom za delo, socialne zadeve in družino. Gospod minister, prisrčno pozdravljeni med nami. Mislim, da je prvič, da imamo priložnost, da imamo priložnost, se v našem odboru pogovoriti s slovaškim predsedstvom. To želimo izkoristiti v teh napetih, zanimivih časih za Evropsko unijo, še prav posebno, kar se tiče vprašanja dela, zaposlovanja, socialnih zadev. Pomembne naloge so pred nami v odboru za zaposlovanje. To zadeva tudi slovaško. Po vaši uvodni izjavi se bomo z vami pogovorili tako da ne bom dolgo govoril. Prosim, če kar spregovorite. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda. Hvala lepa za to, da ste mi dali besedo. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Najprej bi vam rad vsem seveda zaželel dober dan. Veliko čast mi je, da lahko danes govorim v Evropskem parlamentu v imenu Slovaške, predsedujoče svetu Evropske unije. Spregovoril bom o najpomembnejših prednostnih nalogah slovaškega predsedstva za naslednjih nekaj mesecev. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta je ključni organ za zaposlovalno politiko, za nekatere vidike socialne politike, pogoje dela, poklicno izobraževanje, prost pretok delavcev, pravice mladih upokojencev in mobilnost delavcev. Vsa ta področja so povezana z različnimi področji življenja naših državljanov in so za njih zelo pomembna. Naj si govorimo o usklevanju poklicnega družinskega življenja, pomoč pri zaposlovanih storitvah, varnosti pri delu, pravic do socialnih mm, in, eh, in pokojninskih eh, zahtevkov. Vse to je za nas zelo pomembno. Zato morajo državljani Evropske unije, socialni partnerji, mediji, različne interesne skupine in nevladne organizacije namenjati prav posebno pozornost tem temam. Naprimer, pravice upokojencev vplivajo na vse nas. Veselim se dejavnega sodelovanja z Evropskim parlamentom med slovaškim predsedstvom. Mislim, da bomo v stikih drug z drugim s tem, ko bomo prisluhnili drug drugemu, lahko izboljšali kakovost življenja in kakovost dela za naše državljane. To bi naj, naš, to bi naj bil naš končni cilj. Ključna prednostna naloga, kar se tiče zaposlovanja Slovaške, je zagotavljanje delovnih mest in razvoja za sedanjost in prihodnost. to, potem tudi usmerjene merede različnih tehničnih in političnih sestankov, pa tudi različne dogodke, ki jih organiziramo na Slovaškem med našim predsedovanjem. Želimo se osredotočiti na podporo in spodbujanje dostojanstvenega dela, boja proti revščini socialni izključenosti, pa tudi ukrepe za spodbujanje dela neformalni svet EPSKA 14. in 15. julija v Bratislavi je bil začetni dogodek za slovaško predsedstvo, kar se tiče zaposlovanja in socialnih zadev. Razprave so se osredotočile na trenutne izzive socialnih in tehnoloških sprememb, ki rezultirajo iz demografskih sprememb, migracij, digitalizacije, prav tako pa tudi njihovih vplivov na trg dela. Ministri so se strinjali, da je digitalizacija in robotika ključna za trg dela. Zaradi tehnoloških sprememb se izgubljajo delovna mesta, ker ljudi nadomeščajo roboti. Kvalifikacije zahteve se spreminjajo v veliko sektorjih in ustvarjajo se novi poklici digitalna transformacija gospodarstva zato torej spreminja trg dela, nove delovne metode pomenijo, da so potrebne nove veščine. Digitalizacija ima neposreden vpliv na izobraževanje, na prekvalificiranje in pridobivanje novih veščin vpliv digitalizacije na trg dela je lahko ključen v prihodnosti v kontekstu socialne Evrope. Sprejemanjem pravih nacionalnih in evropskih politik mislim, da je možno vzdrževati tehnološki napredek, ekonomsko rast, prav tako pa socialni napredek. Med našimi razpravami je postalo jasno, kako pomembno je, da je zato, da digitalizacija ne zajema samo tehnoloških vidikov, temveč tudi socialne vidike. Zato, da lahko rast in zaposlovanje izkoristimo v polni meri. Tukaj podpiramo mnenje vašega odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o digitalnem enotnem trgu. Rad bi se zahvalil predsedujočemu Tomasu Henlu za aktivno udeležbo na neformalnem svetu EPSKO v Bratislavi. Slovaško predsedstvo bo nadaljevalo z delom pri zakonodajnih predlogih. Trenutno se od njih razpravlja na tehnični in ravni strokovnjakov. Strili bomo vse, kar je v naši moči, da bi napredovali s temi doseji in bomo skušali najti politično soglasje. Eden politično občutljivih predlogov je direktiva o napotitvi delavcev. Komisija je analizirala odzive enajstih držav članic, parlamentov držav članic in se je odločila, da bo svoj predlog pustila nespremenjen. Slovaško predsedstvo je pripravljeno trdo delati na tem predlogu, biti v stiku z vsemi državami članicami in v duhu sodelovanja najti kompromisne rešitve. Besedilo eh, direktive, ki bi naletelo na široko podporo. Delovna skupina sveta bo nadaljevala s pogovori na to temo 2. septembra. Še ena pomembna tema pri varnosti na delo je spremenjena direktiva o zaščiti delavcev pred tvegani, ki so povezani s karcinogeni in mutageni na delu snovi v predlogu imajo negativen vpliv na zdravje in varnost delavcev. Maksimalne vrednosti teh snovi in njihovo spoštovanje bo zmanjšalo izpostavljenost delavcev tem snovem. In potem bodo delavci bolje zaščiteni na tem področju želimo slediti zelo dobremu predlogu nizozemske in skušali bomo doseči skupno stališče na oktobrskem svetu EPSCO. Pripravljeni smo na odprto komunikacijo z Evropskim parlamentom in sodelovanje s poročevalko podpredsednico odbora gospod Marito Ulskok zato da bi dosegli dogovor kar se da hitro. Prav tako pozdravljam pobudo Evropske komisije, da bi postopoma začeli aktualizirati vso evropsko zakonodajo na področju zdravja in varnosti pri delu. Vesel sem, da je Evropska komisija nakazala svoj namen, da bo predlog direktive tudi z drugim seznamom karcinogenih snovi predstavila do konca tega leta. Tema varnost in zdravja pri delu bo tudi obravnavana na konferenci 24. in 25. oktobra v Bratislavi. Konferenca bo imela naslov Izboljšamo kulturo preventive na vse čas spremenjajočem se trgu dela. Želimo spodbujati boljše ozaveščanje o varnosti in zdravju pri delu, prav tako pa želimo zagotoviti nove veščine, zato da bi se znali zoprstaviti tveganjem novih tehnologij. Potrebno je upoštevati tudi staranje naše delovne sile. Še ena pomembna tema na dnevnem redu našega predsedstva je Evropski akt o dostopnosti. Z pravnega vidika je to zelo zapleten predlog. Želimo pa izboljšati delovanje skupnega trga, odstraniti ovire pri čezmejni trgovini, še prav posebno pa izboljšati položaj invalidnih oseb. Želimo pa tudi izboljšati načela enake obravnave pri dostopu do blaga in storitev. Ambicije slovaškega predsedstva so, da bi besedilo spremenili, zato da bi povečali pravno gotovost in zmanjšali tako administrativne kot tudi finančne ovire podjetij in nadzornih organov. Poleg zakonodajnih predlogov pa bo slovaško predsedstvo se osredotočalo tudi na nezakonodajna vprašanja. Še prav posebno bomo razmislili o vprašanjih, ki se dotika mladih. Oktobra pričakujemo poročilo Evropske komisije, ki bo ocenila jamstva za mlade in tudi pobudo za zaposlovanje mladih. Zdi se nam, da je zelo pomembno nadrevati s to pobudo tudi po letu 2016. Še prav posebno pomembno je to za države članice, ki imajo visoko brezposobnost med mladimi. Slovaška, ima pozitivno mnenje o teh pobudah, ker ima lastne izkušnje z dobro implementacijo tega programa. Program je znatno pripomogel k integraciji mladih na trg dela. Slovaško predsedstvo želi pozdraviti sklepe sveta, ki bi pozdravili pozitiven prispevek izvajanja teh pobud za mlade in za poslovanje. Prav tako To vključuje vidike financiranja te pobude tudi po letu 2016. Tema mladih bo pomembna tudi na konferenci 10. in 11. oktobra. Letos osredotočili se bomo na izboljšavo življenja mladih Romov. Ta dogodek mislimo, da bo zanimivo ne samo za politike, temveč tudi za mlade Rome. Mladi Romi bodo delili svoje izkušnje in mnenje, kako bolje razumeti trenutne razmere romske manjšine v Evropi. Prav tako bodo podali svoje mnenje, kako bi naredili dejavnosti mladih Romov bolj vidne. Osredotočili se bomo na predlagane pobude težav romske manjšine na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Prav tako bomo govorili o integraciji Romov v svetu. V obliki sklepo sveta se bomo odzvali na poročilo Evropske komisije o implementaciji nacionalnih strategij o integraciji romskega prebivalstva. Romi, kljub dejstvu, da so manjšina in so randljiva skupina, so polnopravni državljani Evropske unije. Imajo vse pravice in obveznosti. Spodbujali bomo integracijo Romov. Ta točka mora biti pomembna na našem dnevnem redu. Tudi Romi sami morajo biti, imeti podporo pri iskanju rešitev za ta vprašanja. Prav tako imamo veliko težav z dolgoročno brezposobnostjo pri Romih. Seveda to ni težava samo za Rome, to je težava, ki jo vidimo vse prek naše družbe in veliko držav članice, tudi Slovaška, ki imajo težave pri tem. Torej, bomo imeli konferenco, ki bo govorila o tem vprašanju in pričakujemo, da bomo podprli indikativni okvir, ki bo vodil do boljše integracije brezposobnih na trg delovne sile. Prav tako želimo, glede na to priporočilo, voditi razprave in mislim, da bomo imeli tudi sestanek sveta EPSKO v Luksemburgu. Skušali bomo torej znižati dolgoročno brezposobnost in pomagati pri boljšem vključevanju dolgoročno brezposobnih na trg delovne sile. Taka izmenjava informacij lahko pomeni navdih za ostale države članice, da bi tudi one uporabile te pobude. Zato, da bi znižali brezposobnost tudi pri ženskah, moramo imeti dobre politike usklejevanja polit, eh, poklicnega in družinskega življenja. Na tem področju moramo upoštevati eh, dejavnosti in prizadevanja Evropske komisije, ki so pripravili pobudo in seveda ta pobuda se spet dotika osklevanja poklicnega in družinskega življenja. Cenim tudi prizadevanja vašega odbora na tem področju in tudi odbora za pravice ženske in enako spolov. Pripravili so pomembno poročilo na to temo in ta pobuda bi naj izboljšala pogoje za ženske in dostop do trga delovne sile. Prav tako bi naj izboljšali pravni in politični okvir v Evropski uniji, zato da bi lahko bolje usklajevali svoje življenje. Da bi usklajevali poklicna in družinska življenja. Mar si kdo mora skrbeti za otroke, starejše. Tako pa bomo tudi seveda povečali enakost ženskih na trgu delovne sile. Prav tako bomo organizirali konferenco z naslovom Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v spremenjajoči se družbi. To bo 20. in 21. septembra v Bratislavi. Razprava strokovnjakov bo posvečena možnosti modernizacije obstoječe zakonodaje tako, da bi lahko spremenili zakonodajo, da bo bolj ustrezala trenutnim trendom na trgu delovne sile. Slovaška bo gostila tudi druge konference, neformalne sestanke in dogodke, katerih cilj bo ne samo ponuditi napredek pri določenih temah, ampak tudi, da bi komunicirali pozitivno agendo Evropske unije v smeri evropskih državljanov. Tako, tako bomo skušali predstaviti prednosti in konkretne vidike, bomo bliže državljanov. To mora biti storjeno na enostaven, jasen način. Žal, mediji pogosto zlorabljajo svoje svojo moč za negativno propagando in kritiko. Mediji pogosto izkrivljajo pomen evropskih dejavnosti in potem državljani seveda to sprejmejo kot dejstvo. Kot minister za delo, socialne zadeve in družino, države predsedoče, vidim veliko potencijala pri naših socialnih temah, ki zadevajo vsakega državljana Evropske unije. Socialno zavarovanje, zaposlovanje, zaščita delavcev, vse to so pomembna vprašanja in mislim, da moramo podati znak, da je evropska integracija pomembna in da je vredno nadaljevati z integracijo. Hvala lepa za vašo pozornost. Herr Minister, recht herzlichen Dank für Ihr. Gospod Minister, hvala lepa za te uvodne besede. Postopek v našem odboru je vedno tak, da najprej dajemo besedo koordinatorjem posameznih političnih skupin, potem v drugem krogu pa še članom odbora in za vprašanje in podajo stališče. Najprej David Kasa, Eves, dve minuti, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste sprejeli naše povabilo, prišli k nam. Omenili ste ukrepe za ustvarjanje delovnih mest. Kot vsi vemo, bo slovaško predsedstvo za ceno obstoječih, obstoječega evropskega okvira in za vzpodbujanje zaposlovanja med mladimi naredilo kar se da veliko. To je prednostna naloga tako za mojo politično skupino, kot tudi za Evropski parlament. Vpliv ekonomske krize, še prav posebno na brezposobnost pri mladih, je čutiti v veliko državah članicah, nekaterih regijah bolj kot druge. Naj vam podam primer. Brezposobnost med mladimi na Slovaškem. Gospod minister, če se ne motim, je pri približno 25 odstotkih in regionalne razlike so zelo velike. Celo pri 40 odstotkih smo v nekaterih regijah. Kakšno je ministrovo mnenje, kako najti učinkovit način za boj proti brezposobnosti, še prav posebno v tistih regijah, kjer vidimo, da politika, ki jo uporabljamo sedaj, ni bila zelo učinkovita. Hvala lepa. V imenu SND Juta Steinruck. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Iz vašega prispevka smo slišali, da ste se ukvarjali s temami, ki so za nas v odboru za zaposlovanje ključna. Morda bi tu in tam želela še kakšen bolj konkreten ukrep. Kako si to konkretno predstavljate? Boj proti brezposobnosti med mladimi. Veliko je bilo že eksperimentov, nekateri so bili uspešni, drugi ne. Kaj želite spremeniti, kaj bi lahko bilo bolje, tudi kar se tiče dolgotrajne brezposobnosti. Komisija je sprejela sporočilo, kaj bo slovaško predsedstvo konkretno storilo pri trajnostni brezposobnosti, kajti to imamo po vseh evropskih državah, veliko preveč je tega in veseli me tudi, da omenjate tehnični napredek in oblikovanje okvirnih pogojev, tudi digitalizacijo vplivljate na trg delovne sile, na socialne sisteme po državah članicah. Vse to so elementi, ki ki so za nas prav tako pomembni kot poštena mobilnost na evropskem trgu dela. Seveda, delno smo tudi različnih mnen, vendar pa konec koncev gre za to, da so delavci v centru naše pozornosti. Pogosto se jih izkorišča, se jim ne priznava pravic kot delavcem. In direktiva o napotitvi delavcev je samo eden od svežnjev, Imamo potem pa še kar nekaj drugih primerov, kjer moramo delati na tem, da ne bomo imeli konkurence za najslabša delovna mesta, temveč za najboljša, kakovostno najboljša za prihodnost. Potem bomo pomagali vsem državam članicam in potem bomo delovali skladno, da bomo si konkurirali. Upam torej, da delate za enotno Evropo ne samo za Evropo, ki ima preveč mi samo ekonomske interese, potrebno je imeti dobro konjunkturo po državah članicah, dobro zelo notni trg, prav tako pa so pomembni ljudje, ki živijo v Evropi. Mislim, da ko pravite, da mediji včasih širijo negativno kritiko o EU, mar niso to včasih tudi politiki, ki katerih izjave potem povzemajo v medijih. Mi bomo partner za pošteno oblikovanje trga dela. Hvala lepa. Sedaj pa meno EKR, oblike Trebezius. Hvala lepa, da ste nam tako podrobno razložili, kako si slovaško predsedstvo naslednjih mesecih predstavlja svoje delo. Veliko vidiko je že bilo omenjenih. Sama pa bi rada izvedela od vas več o temah, ki nas redno zaposlujejo v našem odboru. Omenili ste jih že, brezposobnost med mladimi, trajnostna brezposobnost in tako dalje. Mislim, da smo si enotni, da je ustvarjanje novih delovnih mest prav posebno pomembno, da je to še prav poseben izziv kje vidite v okviru slovaškega predsedstva prostora za konkretne politične ukrepe, zato da bi podpirali inovativno razvijanje delovnih mest in kako bi lahko dejavno pri vseh izzivih, ki jih imamo in ki ovirajo širitev podjetij, pa tudi postavitev novih podjetij, kako bi lahko olajšali to, zato da bi poskrbeli za več delovnih mest. Druga točka, ki se mi zdi tudi pomembna, imamo predlog komisije, da bi izboljšali skupni trg v smeri nekaterih dobrin in storitev, da bi bili ti lažje na razpolago, da bi tudi, naprimer, invalidne osebe ali starejši ljudje imeli lažji dostop do teh, da bi lahko odigrali bolj dejavno vlogo v družbi in bi bili dejavni tudi na trgu dela. Informacije slovaškega predsedstva na to temo so precej omejene. Samo napisano je, da želimo, želite doseči manj ovir zmanjšanja, ovir na tem področju. Bolj konkretno pa me zanima, kako bi vas lahko mi v Evropskem parlamentu pri tem podprli. Dankeschön. Hvala lepa. V imenu ALDE, Marian Harkin. Uh, Hvala lepa. Naj vas pozdravim v odboru in naj povem, da se veselim dobrega sodelovanja. Ko si ogledamo okvirni program ste pa dali tri točke. Doseganje otepljivih rezultatov, manj fragmentizacije in boljši dostop do državljanov. Prvi in tretji ste dejali, da moramo državljanom pokazati, da so naši skupni evropski projekti taki, da imajo pozitiven vpliv na njihova življenja. To ste tudi sami omenili. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to zelo pomembno kajti veliko dela, eh, ki se upravlja, je ravno na to temo. Zanima me, ali imate kakšne specifične predloge, kako nameravate to storiti, kako nameravate to boljše komunicirati, sporočati državljanom. To je moje prvo vprašanje. Kar se tiče vprašanja potitve delavcev in veščin, to bom prepustila svoji kolegici Martini, imam pa še sama nekaj vprašanj. Omenili ste akt o dostopnosti, in veseli me, da želite doseči napredek na tem področju. Želeli ste spremeniti besedilo, da bi povečali pravno gotovost in znižali stroške in administrativno bremena za MSP-je. Mislim, da je to pomembno. Vendar pa, to ne sme biti v središču tega, kar počnete. Akt o dostopnosti govori o tem, da odstranimo ovire za invalidne osebe. In kot vsi vemo, jih je v EU vedno več. Tako da upam, da boste ta pogled malo uravnotežili. In potem govorili ste o zakonodajnih spremembah na enotnem trgu, kar se tiče prostega pretoka delavcev in koordinacije eh, sistema socialne varnosti. Bi lahko morda na kratko pozeli, kaj se dogaja, kaj ti. Kot veste, imamo kar nekaj predlogov. V kontekstu Brexita želim si jasnost z vaše strani, o čem se govori, časa ni, kaj je še na voljo, časa pa ni več. In potem končno veseli me, da boste ocenili očinkovitost jamstva za mlade. In potem še zadnja pripomba, ekonomija delitve ni bila omenjena, to pa pridobiva dož čas na pomenu, tako da si želim, da bi predsedstvo to tudi nekako vključilo v svoj dnevni red. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Rina Ronja Kari za Guengel. E ja, Najprej lep pozdrav ministru. Hvala lepa, da ste pripotovali k nam na obisk in da ste predstavili svoj načrt za predsedovanje. V veliko veselje nam je kot odboru, da imamo to priložnost, da se z ministrom tudi neposredno pogovorimo. Dve konkretni vprašanji ko gre za direktivo, ki ste jo sami omenili, bi lahko bili nekoliko bolj specifični glede svojih stališč. Kakšna so vaša pričakovanja glede pogajanj? Rezultatov še nimamo. Zanima me, kako vi gledate na možnosti vsaj v luči trenutnega stanja. Potem pa še socialni dumping. V parlamentu smo v našem odboru junija sprejeli priporočilo o socialnem dumpingu. Kar nekaj priporočil smo podali v zvezi s tem, kaj lahko storimo za to, da bi zagotovili ustrezne pogoje za vse delavce v Evropski uniji. Zanima me, kako vi razmišljate o tej tematiki. Kaj še lahko storimo poleg te direktive za to, da zagotovimo tudi enako plačilo za enako upravljeno delo, da zagotovimo enakopravne in boljše delovne pogoje. Kako vi gledate na vlogo socialnih partnerjev? Hvala. Danke sehr. Je... Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih Jean Lambert. Hvala, predsednik. Tudi sama pozdravljam ministra. Se bom navezala na to, kar je povedala Marjan Harkin. Namreč ljudje dejansko potrebujejo občutek, da Evropska unija deluje tudi za njih, ne glede na to, v kakšnem socialnem položaju se nahajajo. Zato me zanima, če bi vi lahko komentirali prednostne naloge, ki ste jih izpostavili na področju stebra socialnih pravic. O tem trenutno potekajo posvetovanja. Zanima me, na katerih področjih se vam zdi, da boste s svojim delom lahko pospešili sprejeti tega predloga. Če se vrnem nazaj na socialno vključenost, na strategijo za Rome, na zdravje in varnost pri delu. Dobili smo občutek, da se ministri želijo teh predlogov nekako znebiti, namesto da bi jih nadalje razvijali. Govorili ste tudi o preventivi, o novih veščinah, o prehodu. Vse to ste povezali na digitalno gospodarstvo. V parlamentu in v našem odboru smo ocenjevali to tranzicijo, ta prehod, kako bi lahko bili bolj energetsko učinkoviti, kako bi lahko bolj učinkovito porabljali vire, kako lahko preoblikujemo gospodarstvo, da bo le to bolj trajnostno in prijazno do okolja. Še enkrat bi vas zato pozvala, da sami poveste kaj več o tem, kako bi lahko ti sektori prispevali k oblikovanju novih delovnih mest, kako bi lahko znotraj teh sektorjev poskrbeli tudi za nove veščine. Kakšne spremembe pričakujete na teh področjih? Kot parlament bomo seveda z veseljem sodelovali z vami, z vami in eh, pripravljali nove zamisli. Tudi nova agenda za veščine je na nek način kar spregledala te sektore, čeprav smo mi kot odbor upravili kar precej dela na teh področjih. Hvala. Dankeschön, die EFDD, Hvala lepa. Laura Agea, EFDD ne vidim, Martana tudi ne. Tako da bomo sedaj začeli, zato da bomo bolj sinergični kar z drugim krogom. Drugi poslanke in poslanci v odboru. Gospa Šartije, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi ministru, da nam je izkazal čast in nas danes obiskal v odboru. Hvala lepa, da ste predstavili svojo vizijo in tudi program slovaškega predsedstva. Tri vprašanja bi imela za vas. Prvo vprašanje se nanaša na revizijo direktive o napotitvi delavcev. Tu ste se lotili problematike ki je vezana predvsem na razdrobljenost. Zanima me, kakšno metodo dela boste obrali v svetu, zato da se ta razdrobljenost prekine. Kar nekaj časa že slišimo, da je postopek rumenega kartona naletel na oviro, da ni kakšne velike pripravljenosti v svetu, zato da bi to direktivo spravili naprej. No, vse zadnje, ta direktiva temeljni kamen socialne Evrope. Drugo vprašanje. To se nanaša na razvoj poklicov, na poklicno napredovanje. Tudi sami ste to izpostavili. Deset poklicev, pri katerih se danes zaposluje največ ljudi, pred, deset, pred nekaj leti sploh niso obstajali. Ali boste v času slovaškega predsedovanja uspeli uspešno izpeljati ta kronometer, sicer se mi zdi, da bomo imeli opravka še z večjim številom brezposelnih. Še tretje vprašanje, to je vezano na socialne sklade. Ti naj bi pomagali pri ponovnem vključevanju brezposelnih. Ali ste pripravljeni z vso silo braniti te sklade, da jih ne bodo pomešali z kohezijskimi skladi, ali boste poskrbeli za to, da tudi človeški kapital ostane v središču naših interesov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Mihajla Šojdrova. Važeni pane ministre, eh, sem vam rada, že sem se vyslechla. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu ministru. Vesela sem, da ste omenili pristop do agende. Občutek imam, da ste zajeli vse ključne točke. Dve vprašanje imam. V prvi vrsti se ne morem izogniti direktivi o napotitvi delavcev. Sami ste rekli, da bi morali skušati doseči soglasje v trenutnem položaju ugotavljamo, da je bilo uloženih 11 rumenih kartonov, s tem v zvezi komisija še vedno ustraja na svojih stališčih. Zato me zanima, ali lahko v tem trenutku že napoveste, kakšen kompromisni predlog bi nam lahko pomagal pri tem, da storimo korak naprej. Ali ste pripravljeni podati tudi kakšen predlog v zvezi z izvajanjem direktive iz leta 2014. Rok za izvajanje je bilo leto 2016. Države so sicer že začele izvajati to direktivo, nimamo pa nobene ocene v zvezi s tem, kako je to izvajanje potekalo. Nam se zdi, da je ta direktiva ključnega pomena. Najprej moramo videti, kaj se dogaja z izvajanjem stare direktive, predna se lahko lotimo ocenjevanja direktive o napotitvi delavcev. Še drugo vprašanje. Tu se nanaša na poenotenje oziroma usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kako bomo uskladili delo in prosti čas. V nekaterih poročilih, ki so jih omenjali, piše, da premalo cenimo delo staršev če naprimer en od staršev dela, drugi pa opravlja veliko dela doma v gospodinstvu. To delo pa običajno ni dovolj ovrednoteno. Zato me zanima, če imate morda kakšen konkreten predlog v zvezi s tem, kako uskladiti poklicno in družinsko življenje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Vilja Brinkevičute. Ponja minister. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, hvala lepa, da ste danes z nami v odboru. Slovaška je prevzela predsedovanje v izjemno kompleksnih časih. Prvič predsedujete, zato vam res od srca želim, da bi vam uspelo, da bi bili uspešni pri povezovanju naše družine. Veliko smo delali na področju brezposelnosti mladih, sprejeli smo tudi jamstvo za mlade. Vendar vas sprašujem, gospod minister, se vam ne zdi, da velika večina mladih enostavno ne more najti dela, zato se selijo v druge države Evropske unije, pa tudi izven Evropske unije. To pa počnejo zato, ker se premalo lotevamo tudi problematike revščine otrok. 25 odstotkov otrok v Evropski uniji živi v revščini, kar res ni prav. Zanima me, če bo Slovaška storila kakšen korak na tem področju. Vi pa tudi kolegi ste izpostavili to, da sta odbora za zaposlovanje in za vprašanje žensk sprejela skupno poročilo v zvezi s tem, kako uskladiti poklicno in družinsko življenje. Vesela sem, da boste septembra organizirali konferenco na to temo. Vendar me zanima, kaj bi lahko storili konkretno v času svojega predsedovanja, zato da bi dejansko uskladili poklicno in družinsko življenje. V Evropskem parlamentu smo že zaprosili komisijo, da pripravi osnutek direktive, če želi doseči napredek na tem področju. Še eno vprašanje imam. V moji državi, v Litvi, pa tudi nasplošno v Evropski uniji, direktiva o napotitvi delavcev povzroča nekaj skrbi, kar nekaj držav, tudi naših sosednjih držav, blokira to direktivo. Se vam ne zdi, da bi v času vašega predsedovanja morali organizirati več razprav na temo, zakaj se to dogaja, zakaj države ne izvajajo direktive, zakaj se ukvarjajo z dnevnicami, z delovnimi časi, vozniku tovornjaka in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Jongerius. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Naj vam tudi sama zaželim veliko uspeha v času predsedovanja Nizozemska je ravno kar predala predsedovanje, mi smo svoj prispevek torej že podali. Kar nekaj problemov smo vam pustili, tako da vam res želim veliko sreče pri reševanju leteh. Vesela sem bila, ko sem slišala vašo izjavo v zvezi s tem, da je pri ocenjevanju evropskega sodelovanja na socialnem področju treba upoštevati določene kazalnike. Socialna vprašanja so izjemno pomembna vprašanja. Mislim, da kar zadeva ta vprašanja, smo storili korak v pravo smer, ampak vseeno. 2. septembra, kot ste rekli, naj bi delovna skupina v svetu obravnavala predloge med drugim tudi direktivo o napotitvi delavcev. Zanima me, če imate morda bolj jasno sliko v zvezi s tem izjemno kompleksnim vprašanjem. Ali pričakujete, da boste v času svojega predsedovanja našli rešitev za ta vprašanja? Ste optimistični glede tega? Kajti doseči bo treba kompromise, zagotoviti podporo. Zanima me, kako vi gledate na celotno situacijo. S tem je povezano še eno vprašanje, ki ga sami niste izpostavili. Govorimo o boju proti revščini, vendar se vam ne zdi, da bi morali govoriti o strategiji, ki nam bo omogočila zagotoviti vsaj to, da bodo delavci v Evropi lahko upali na boljše plače, da se bo izboljšala tudi njihova kupna moč. V Evropi se še vedno ne dogaja nič tako pozitivnega, da bi o tem lahko pisali domov, zato me zanima, kakšne načrte imate. Kako lahko torej okrepimo tudi socialni dialog? Hvala lepa. Sedaj pa Kukan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, Tudi sam bi vas rad pozdravil na današnjem sestanku. Kot je rekel že predsednik na samem začetku seje, za člane našega odbora je to zelo pomemben trenutek, zato ker se lahko s predsedujočo državo oziroma z ministrom pogovorimo o številnih tematikah, na katerih trenutno delamo. Veliko teh tem ste tudi sami omenili v svojem uvodnem nagovoru. Glede direktive o napotitvi delavcev je kolegica Šojdrova že izpostavila par stvari. Če bi bil naš cilj ta, da dosežemo soglasje med vsemi državami članicami, bi si s tem postavili veliko preveč ambiciozen cilj. Bolje bi bilo, da si postavimo realne cilje. Predlogi držav članic s tem v zvezi se med seboj precej razlikujejo. Zato me zanima, če ima predsedstvo morda kakšno strategijo, vizijo, taktiko morda kakšno tajno orodje, s katerim bi lahko podali kakšen skupen predlog. Že samo po sebi bi bilo to velik uspeh. Slovaško predsedstvo je med svoje prednostne naloge zapisalo tudi podporo programom za zaposlovanje mladih. Upam, da boste ponudili podobno podporo tudi, ko gre za zaposlovanje starejših oseb da boste podprli tudi podjetništvo med starejšimi osebami oziroma da boste podprli razvoj tako imenovane srebrne ekonomije. Upam, da bomo odpravili vse diskriminacije, ki trenutno še obstajajo in temeljijo predvsem na starosti delovne sile. Hvala lepa, sedaj pa Martina Dlabajova. Děkuji, pane předsedo, eh, vážený pane ministře. Tak... Hvala lepa, predsednik. Gospod minister, lepo pozdravljeni. Ponosna sem, da se lahko pogovarjamo sosedi, ki trenutno predsedujejo Evropski uniji. Tri zadeve bi rada izpostavila. Marjan Harkin je že podarila pobudo za mlade. Vesela sem, da boste to jamstvo za mlade na novo obravnavali. Želimo si, da bi dosegli bolj konkretne rezultate. Še preden pa povečamo finančna sredstva za jamstvo za mlade, moramo seveda ugotoviti, ali je trenutni program prispeval k čemu pozitivnemu. Računsko sodišče je obravnavalo to tematiko, zato bi bilo smiselno pogledati tudi, kakšno je njihovo mnenje. Druga točka, veščine. Seveda moramo znanje in veščine povezati tudi s potrebami na trgu dela. Sama se s tem vprašanjem ukvarjam, odkar sem članica parlamenta. Želim si, da bi izobraževalne institucije, industrija, podjetja, delodajalci bolj sodelovali drug z drugim in da bi javnim organom tudi bolj jasno povedali, kakšne veščine bodo potrebovali kot delodajalci. Mislim, da bi bilo dobro, če bi si izmenjali najboljše prakse, da bi pogledali, kaj počnejo v drugih državah. Potrebujemo konkretne primere dobrih praks. Zanima me, na kakšen način boste države članice spodbudili k temu, da začnejo izvajati komisijino agendo za veščine. Še zadnja zadeva, ki smo jo danes sicer že omenili napotitev delavcev in direktiva s tem v zvezi. V času prejšnjega predsedovanja so višegrajske države rekli, da bi morali spodbuditi prost pretok oseb. Slovaška je bila tista, ki je poslala svoja priporočila komisiji, zahtevala pregled direktive. Kot veste, bi moral naš cilj biti ta, da izboljšamo konkurenčnost Evropske unije. Zato se mi zdi, da lahko pričakujemo predvsej burno razpravo s tem v zvezi. Kot kolega Kukana pa tudi mene zanima, če imate morda kakšen tajni recept, kako se lotiti pregleda tega zakonodajnega akta. Upam tudi, da to ni naše zadnje srečanje z vami. Želim vam pa seveda veliko sreče. Sofia Ribeiro. Sofia Ribeiro. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav tudi ministru. Upam, da boste tesno sodelovali z našim odborom. Dve konkretni vprašanji bi imela. Najprej pa bi rada izpostavila to, da bi morali dati veliko več pomena temu, kako državljani gledajo na Evropsko unijo, kakšno vrednost ji pripisujejo. Sama sem pročeval konsenci v Evropskem parlamentu za vprašanja, ki so vezana na zaposlovanje. V našem odboru smo izrekli zelo jasno stališče v zvezi z ukrepi, ki smo jih dosedaj sprejeli. Jasno smo tudi rekli, da bi morali gospodarsko razsežnost v Evropski uniji uskladiti tudi s socialno razsežnostjo. Na ravni komisije in tudi na ravni sveta bi pričakovali večjo predanost tej tematiki. Žal zaenkrat temu nismo priča. Državljani pa pričakujejo veliko več od nas. Evropski semester ni privedel do razprav o socialnih vprašanjih, kot smo to pričakovali, če ne bomo mi kot parlament ali pa svet EPSKO posredovali jasnih sporočil v zvezi z pomembnostjo socialnih vprašanj, bomo kot Evropska unija dajali vtis, da nam je mar zgolj za gospodarske zadeve. Državljani se verjetno v tem primeru ne bodo počutili preveč varne, niti ne zaščitene strani Evropske unije. Zato me zanima, ali boste socialno varstvo in socialno zaščito državljanov vključili med kontinuirane prednostne naloge. Vidimo, kakšna je brezposobnost v Evropski uniji, zlasti brezposobnost mladih in dolgotrajna brezposobnost. V Evropi smo priča tudi demografskim težavam, prebivalstvo se stara, Zavedati se morate, da mm, generacija mladih ni edina, ki ima trenutno težave. Zato bi se morali ukvarjati ne samo z mladimi, temveč tudi s starejšimi. Ali boste poskrbeli, torej gospod minister, za to, da bo tudi socialna razsežnost v Evropski uniji predmet obravnave? Še drugo vprašanje, ki bi ga rada izpostavila, Brexit. Minister, verjetno boste morali opraviti pogajanja tudi v zvezi z Brexitom. V tem kontekstu je zelo pomembno, da zaščitimo tiste državljane, ki v tem trenutku delajo v, Evrop v Združenem kraljestvu. Pa tudi obratno velja. Ta razprava ne sme potekati zgolj na ravni kabinetov in na ravni vlad. Zagotoviti bi morali tudi našo udeležbo v teh razpravah. Zato me zanima, če imate morda kakšno strategijo za pogajanja o vprašanju Brexita. Hvala lepa.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 direktivo o napotitvi delavcev in kako doseči soglasje med državami članicami. In potem drugo vprašanje se dotika svežnja akta o dostopnosti kot prednostni nalogi, s katero je začelo že nizozemsko predsedstvo. Kaj načrtuje slovaško predsedstvo, kakšne konkretne cilje ste si zadali in česa si želite v naslednjih šestih mesecih, kaj želite doseči na tem področju. Tukaj to ne zadeva samo invalidnih oseb, temveč to zadeva vse, kaj ti dostop do proizvodov in storitev, to je zelo splošno vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa Benifej. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, zelo vesel sem, da vas lahko ponovno srečam po tem, ko smo se prvič srečali v Bratislavi pred nekaj meseci. Hvala lepa za ta govor, hvala lepa za vse pripombe. Kot so rekli že ostali kolegi, želimo si, da bi nadaljevali sodelovanjem pri številnih vprašanjih in tematikah. Zanima me, kako vi gledate na potrebo potem, da bi vzpostavili vse evropski zavarovalni načrt za brezposobnost, da bi pomagali tistim, ki trpijo zaradi dolgotrajne brezposobnosti, do katere je prišlo zaradi asimetričnih gospodarskih šokov. V času krize bi s takšno schemo lahko bolje zaščitili tudi skupno valuto, ohranili socialne sisteme. Italijanski minister Padoan je svetu in parlamentu predstavil zelo zanimiv predlog, s tem v zvezi vse skupaj pa temelji na trenutno veljavnih pogodbah. Nisem edini v dvorani, ki meni, da je uvedba takšne scheme ključnega pomena z makroekonomskega, pa tudi z političnega vidika. Namreč s tem bi pokazali evropskim državljanom, da je Evropska unija sprejela konkretne ukrepe na poti k bolj socialni Evropi. Zanima me, če slovaško predsedstvo namerava nadaljevati z razpravo tej tematiki, namerava sodelovati z enako mislečimi vladami ali boste obravnavali tudi sorodna vprašanja, naprimer, kako naj bi vse skupaj tudi financirali. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Lopes. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni, minister. Veseli smo, da ste danes z nami. Imam pa vprašanje v zvezi z digitalizacijo. To ste tudi sami omenili v svojem govoru. Zanima me, kakšna je strategija, ki jo imamo za proces digitalizacije. Ta proces nam je znan, v odboru se z njim ukvarjamo. Nekatere študije kažejo na to, da je digitalizacija grožnja tudi za naš trg dela. Španska banka je rekla, da bomo zaradi robotizacije ogrozili 15 milijonov delovnih mest. Obstajajo tudi drugi pojavi v gospodarstvu, ki nam povzročajo določene težave. Čeprav nasplošno gledano prinašajo določene prednosti. Enako se je zgodilo naprimer pri globalizaciji, pri tržnem gospodarstvu in tako naprej. Vsi ti procesi prinašajo nekaj koristnega, prinašajo pa tudi določene izgube oziroma iz nekaterih ljudi delajo zmagovalce in iz drugih poražence. Vidimo, da je globalizacija povzročila kar nekaj poražencev in ti jasno izražajo svoje nezadovoljstvo na volitvah. Zanima me, ali imate morda kakšen odgovor na to, kako razrešiti negativne učinke teh procesov na skupnem trgu, na mednarodnem trgu, ali boste zagotovili vsaj minimalno dostojnost za naše delavce, ali boste izplačali kakšna nadomestila, če bo prihajalo do izgub, s čim bo se to financirali, ne vem, iz socialnih sistemov, komisija. Junkareva komisija je podala jasen odgovor s tem v zvezi. Nas pa zanima, kako bi lahko res konkretno v naslednjih mesecih v času svojega predsedovanja nadalje razvijali mehanizme za izplačevanje nadomestil v tem socialnem stebru. Hvala lepa, Giron Balas. Hvala, gospod predsednik in gospod minister. Pred nekaj dnevi sem se z ministrico za delo v moji državi, Franciji, pogovarjal o tej tematiki. Vprašal sem, kaj se dogaja danes v Franciji. Predvsem me je zanimalo, kakšen je učinek povečanega nadzora na trgu dela, predvsem se spremlja, kaj se dogaja s prostim pretokom delavcev in z napotenimi delavci. Rekla je, da je sicer nadzor povečan, vendar da so ugotovili, da je ta naloga še bolj obsežna in težavna, kot so mislili. Podjetja, ki danes ne spoštujejo zakonodaje, so še mnogo bolj številčna, kot so sumili. Rekla je, in mislim, da ima prav, da do tega prihaja predvsem zaradi tega, ker pri nadzoru v Evropi premalo sodelujemo. Mislim, da bi lahko zelo hitro sprejeli relativno enostavne ukrepe, zato da bi to odpravili. Čaka vas pomemben vrh ko se bodo tudi ministri za delo pogovarjali o tej tematiki. Zanima me, ali ste kakšne bolj konkretne vprašanje uvrstili na dnevni red, kako boste poskrbeli za večje usklajevanje pri izvanju inšpekcijskih pregledov, ali boste vse kršitelje na podlagi evropske zakonodaje tudi morda kaznovali. Hvala. Danke, jetzt folgt Tari Reinke. Hvala lepa, sedaj pa Teri Rajnke. Um, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, tu sem. Hvala lepa, da ste prišli danes k nam na sejo. Sama sem ravno kar prišla iz Bratislave, tako da sem res navdušena, da je minister sedaj z nami. Dve vprašanje imam, no, en poziv in tudi eno vprašanje. Uh, Ko ste prisluhnili razpravi, ste verjetno dojeli, da je revizija direktive o napotitvi delavcev razlog za zaskrbljenost v naših vrstah. Različna stališča imamo v odboru. Mi si ne želimo, da bi prišlo do razkola med vzhodom in zahodom v Evropski uniji. Tako da bi vas pozvala da v delovni skupini, v svetu, pa tudi, ko sodelujete z nacionalnimi poslanci, ne samo iz tistih parlamentov, ki so dvignili rumeni karton, te več tudi iz tistih, kjer tega niso storili, da storite več. Vi ste predsedstvo iz Srednje Evropske države, zato imate zelo pomembno vlogo pri moderiranju te razprave. Vi morate storiti vse, da bi se izognili morebitnemu razkolu. Potem je pa tu še pobuda za zaposlovanje mladih, Vesela sem, da ste omenili konkreten primer mladih iz marginaliziranih skupin. Z mladinskimi organizacijami smo se pogovarjali o tem, da bi morali imeti bolj ciljno usmerjene konkretne ukrepe za marginalizirane skupine, kot so Romi, ki ste jih sami omenili. Zanima me, če bo predsedstvo morda ponudilo dodatno podporo tej tematiki, ali boste podprli jamstvo za mlade in tudi pobudo za zaposlovanje mladih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica Helga Stevens. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolege. Res me zelo zanima. kako boste vi kot predsedstvo dosegli napredek na področju direktive o napotitvi delavcev. To je tudi za našo državo zelo problematično, kočljivo vprašanje. Tudi akt o dostopnosti je podobno problematičen. Kolikor vem, želite odpraviti finančna in pa upravna bremena za MSP-je. No, ampak, če sem zelo iskrena, ne vem, kaj naj si mislim o tem, kaj ti ne vidim povezave med tem, eh, kar vi pravite, in pa tem aktom, ter pa na drugi strani bremeni za MSP. -je. Če imamo, naprimer, ne vem, trgovino ali pa MSP, če je, ta, eh, če je to podjetje dostopno za vse, kaj to potem pomeni? Da potem podjetje dobi več strank, več prihodkov, več denarja. Mislim, da to to pomeni in če je to tako, potem mislim, da mora biti to jasno vsem. Potem pa še sam koncept dostopnosti. Že od vsega začetka mislim, da mora biti to del same oblike strukture. In prav tako to ni velik dodaten strošek. Dostopnost je cilj sam po sebi. Združene države, na primer, so dokazale, da je to mogoče storiti na pameten način. Skratka, kaj ste prej mislili, ko ste mislili o tem, da bi odpravili finančna in pa upravna bremena? Kaj točno to pomeni? Veliko izgovorov sem še slišala, ko gre za takšne stvari, eh, torej ko gre za akte dostopnosti, zato prosim za to pojasnilo. Hvala. Hvala lepa za razpravo, gospod minister. Opazili ste, da smo v našem odboru večplastni, zanima nas zelo veliko tem. Če bi imeli kaj več časa, bi omenili še kakšno temo. Upam pa, da boste sedaj v 22 minutah uspeli odgovoriti na veliko izmed teh vprašanj. Ďakujem pekne za slovo. Snaď začnem tým. Hvala za besedo. Najprej bi rad dejal, da sem prijetno presenečen, ko sem odhajal v Slovaške, mi je več politikov in pa novinarjev dejalo takole. Ja, gledajte, prišli boste v Bruselj, vse je prazno, vsi bodo še vedno na počitnicah. Ampak ne, sem prav prijetno presenečen. Marsikdo je tukaj, zanimajo vas te teme in pa naše prednostne naloge. Zato res moram reči, da je to zelo pozitiven signal. Že samo po sebi je to dobro. In to je morda dober začetek. Namreč kako spremeniti to, kako evropski državljani sploh gledajo na Evropsko unijo. Eden izmed ciljev našega predsedstva je, da dosežemo ta drugačen pogled. Veliko vprašanj smo slišali, se že naprej opravičujem, ker ne morem vsem konkretno odgovoriti, ampak se bom pa poskušal osredotočiti na najbolj bistvene točke in na največje prioritete, tako bom tudi posredno vključil vaše vprašanja. Če pa se bodo pojavljali še nove vprašanja, pa bom šel v podrobnosti. Najprej bi dejal tole. Dve leti pred predsedovanjem smo že v okviru trija predsedstva, torej Nizozemska, Slovaška in Malta, o tem razmišljali. Šest mesecev predsedovanja to ni veliko, zato je nemogoče odpreti dosje in ga zaključiti v šestih mesecih. S tem moraš začeti že prej. Prav zato In to sem že prej povedal na začetku. Smo želeli biti kar se da specifični in konkretni. Želeli smo oblikovati to, kar želimo storiti. Na no, po drugi strani pa res, da samo nadaljujemo delo prejšnjih kolegov in predsedstv. Moramo nadgraditi njihovo delovanje. Kolegi iz Malte bodo gotovo rekli nekaj podobnega. In njihov minister je tukaj, seveda se bom z njim z veseljem pogovoril, tudi na štiri oči, kajti mislim, da lahko rečemo, da vseh tem v našem predsedovanju ne bomo mogli zaključiti. Marsikaj bomo morali predati Malti. Najprej bi začel z naslednjim vprašanjem. Kako želimo spremeniti pristop Evropske unije in pa to, kako državljani gledajo na Evropsko unijo? Torej, to želimo spremeniti, kako? To je bistveno vprašanje. Kako? No, osebno mislim, in to je tudi stališče naše države, da se moramo kot institucije približati državljanom. Po mnenju Slovaške so prioritete, zakonodane ali pa ne, utemeljene na tem, da moramo misliti na to, da bo Slovaška organizirala različne konference in pa dogodke na to temo, namreč temo pogleda na Evropsko unijo. Tako bodo udeleženci lahko razpravljali o teh stvarih in potem bo tudi javnost in pa in slovaška in evropska javnost dobila rezultate takšnih razprav. Moramo pospešiti ta prizadevanja in to počnemo z namenom. Po našem mnenju se moramo, moramo pohvarjati o tem. In to predvsem bolj podrobno kot pa do sedaj tako da lahko na koncu državljanom predstavimo konkretne rezultate razprav. Moram reči, da sem dobil zelo pozitivne povratne informacije o neformalnem srečanju. Digitalizacija in pa vpliv te je bila odlična tema. Vpliv digitalizacije na ljudi je zelo velik, pa ne samo na ljudi, ampak tudi na trg dela in pa na zakonodajno trgu dela in podobno. Več kot 90 odstotkov odrežnico tam bilo ministrov. To je pokazalo, da je bila to zelo relevantna tema za vse države. To bo tako ostalo tudi v prihodnosti. Gotovo. Zelo pomembno je, da poiščemo odgovore pri teh vprašanjih. Poglejmo si to bolj podrobnosti. Po 20 letih v politiki lahko rečem, da sem večkrat poskušal organizirati neformalne dogodke. Naprimer, tukaj sem organiziral obisk tovarne. Želeli smo gotoviti, kaj se je spremenilo, naprimer, potem, ko je tovarna uvedla robote, koliko ljudi je prej tam delalo, koliko jih sedaj dela, koliko so jih morali odpustiti in podobno. Kaj se je zgodilo s temi ljudmi, ki so bili odpuščeni, naprimer. To smo si pogledali. Potem, To je naprimer, le primer tega, kako bi se lahko približali državljanom. Moji kolegi so pozdravili to pobudo, to je bilo nekaj novega, gotovo. No, ampak, kot rečeno, v našem programu smo zelo ambiciozni, zato mislim, da je zelo pomembno, da se lotimo stvari praktično, na terenu. Želeli smo povezati teorijo s prakso. Kot rečeno, odšli smo v tovarno in pogledali smo si, kako so ljudje obvladovali to tranzicijo in kaj se je zgodilo s posameznimi državljani in pa delavci v tovarni. Tukaj delom odgovarjam na vaše vprašanje. Vprašali ste, kako želimo doseči te zastavljene cilje. Kot prvo, se želimo približati državljanom To velja za vse institucije EU, tudi za Evropski parlament. Vsi si tega gotovo želimo. Mislim, da se strinjate. No, tako kot na nacionalni ravni, lahko tudi na evropski ravni, rečemo, da vidimo, da je socialni dialog ključen. Brez socialnega dialoga je praktično nemogoče doseči kompromis. Šli, slišali smo vprašanje glede direktive o napotitvi in to mislim, da je zelo relevantna tema. Evropskim sindikatom se dejal, da bomo v Bratislavi organizirali konferenco o tej direktivi in da nas ta tema zelo zanima, socialni dialog nas zelo zanima. No, seveda delodajalci gledajo na direktivo na različne načine, pa tudi sindikati, naprimer nekateri v Nemčiji pravijo, da je celotna direktiva popolnoma nekoristna in nesmiselna. O vsem tem se moramo pogovarjati in to zelo iskreno in odkrito. Slišimo različna mnenja in to kaže, da se moramo pogovarjati in to zelo pregledno. To bo ena izmed naših glavnih prednosti na loku času predsedovanja. In seveda. Um, morda bomo s tem dosej zaključili, pa ne, kakokoli že, te razprave so zelo pomembne. Na vsak način želimo, da bo ta direktiva prišla v neko fazo, ko bo izvedljiva v praksi, vsaj približno. Sedaj pa še konkretni ukrepi, ki želimo sprejeti. Kot prvo, je treba počakati na odločitev komisije dobili smo veliko rumenih kartonov za države članice, glede subsidijarnosti. To je sedaj še pred nami. Delovna skupina sedaj lahko nadaljuje z delom in lahko skupina spreme ukrepe, ki jih je pač treba sprejeti. Že prej sem omenil določene konference za čas našega predsedovanja s tem v zvezi. No, gledajte, če si pogledamo situacijo v višegrajski skupini, štirje ministri se srečajo, naprimer, in gotovo se pogosto pogovarjajo ravno o tej direktivi. To je zelo dobro. Prav je, da se pogovarjamo o tem in da dosežemo soglasje. To je samo en primer takšnega sodelovanja. Pa še nekaj. Junija je bil pomemben vidik te direktive spremenjen. No, ne vem, morda bilo treba počakati nekoliko dlje. Ehm, mislim, da bo treba šest ali pa osem ali pa devet mesecev, ehm, bi morali morda še počakati, da bi se stvari dodatno spremenile. Sedaj smo napravili korak v neznano. Korak je bil storjen, ampak ne vemo, kje smo. Praktično smo stopili v nekakšen prepad. Nekaj smo sprejeli, ampak eh, problem pa niso bili razrešeni. Sedaj imamo stare in pa nove države in vsake eh, države so zelo vsak sebi. Ničesar ne moramo usilevati državam članicam. Dialog, odprta komunikacija sta zelo pomembne stvari. Moramo se pogovarjati s socialnimi partnerji in pa tudi s tistimi državami, ki menijo, da je stvar problematična moral poskusiti doseči kompromis, tako da bo direktiva lahko sprejeta. Nikoli nisem dvomil, seveda direktiva je zelo pomembna in nujna, ampak kot prvo je zelo bistveno, da dosežemo kompromis o vsebini direktive. Potem naprej, ko smo se o tem pogovarjali s komisijo prvič, sta gospod Juncker in pa gospod Tyson povedala svoje mnenje. Ko smo imeli prvi sestanek med komisijo in predsedstvom, smo se pohvali ravno o tej direktivi, o napotitvi delavcev. To kaže, kako zelo ključna je ta tema za ta čas. No, če dovolite, bi sedaj prešel na bolj konkretne teme. Sedem specifičnih točk bi rad izpostavil. Omenili ste nekatera vprašanja, poslake in poslanci. Najprej akto dostopnosti. Glavno sporočilo tukaj za nas kot predsedstvo je to, da bi poskušali doseči splošno dostopnost. Tega si želimo. To želimo doseči v svetu. No, vsebina teh predlogov je zelo kompleksna in zato moramo stvari zelo dobro koordinirati tudi v posamečnih državah članicah. Naše predsedstvo meni, da je pomembno tudi čim boljše sodelovanje z Evropskim parlamentom. To je gotovo ključen dejavnik pri kakršenkoli napredku. Zato sem zelo vesel, ko vidim, da to sodelovanje obstaja. Da dejansko dobro sodelujemo in pričakujemo, da bo to sodelovanje prelito tudi v konkretne korake, tudi v sodelovanju z svetom in pa komisijo. To velja tudi za vaše vprašanja. Glede na primer Evropski semester in pa ključne ideje, tukaj so stvari jasne. jasne. Evropski semester vključuje številne specifične dejavnike za določena področja. No, včasih seveda je treba potem razmišljati tudi o drugih stvarih, naprimer o Brexitu. Moram reči, da tukaj veliko pričakujem o vrha v Bratislavi, evropskih voditeljev. Nekaj informacij se že dobil o tem, namreč voditelji se že med seboj pogovarjajo. Mislim, da je prav, da pričakujemo od tega vrha odgovore na nekatera vprašanja. Kot naprimer podpora za mlade brezposelne. Tudi to je zelo pomemben izziv pred nami. Tudi v povezavi s tem vrhom, pa tudi sicer nasplošno. Kot rečeno, ja, govora bo o brexitu, ampak tudi o drugih stvarih bo treba govoriti. Moramo misliti na naše državljane. Kako se daje naprej? Morda je pametna pot tudi pozitivna diskriminacija torej pozitivna diskriminacija mladih, tako da bodo mladi dejansko dobili delovna mesta. Sedaj pa napotitev delavcev. Veliko stvari sem že izpostavil pred par minutami in vse skozi se o tem pogovarjam tudi s kolegi. No, sam sem po naravi optimističen. Bomo videli, kaj bo s tem decembra. No, sem optimističen, težko pa se da rečem, da bomo decembra zaključili dosje. To bi bilo pretirano optimistično, ampak bomo pa delali na tem, bomo spremljali ukrepe. Moramo se pogovoriti z vsemi, z državami, s socialnimi partnerji in pa s vsemi drugimi. Socialni partnerji so pri tem zelo pomembni. No, pri nas na Slovaškem pa zagovarjamo svoje nacionalno stališče, seveda, ampak prav tako pa se zelo trudimo tudi za to, da bi v času našega predsedovanja svetu morda lahko dosegli čim večji napredek, da bi naredili kakšen korak naprej k uspešnemu zaključku, torej odobritvi. Potem pa socialni stebr in pa socialna pravice na tem področju. Pričakujem, da bomo dosegli skupen pristop za socialno varstvo in kot sem že prej na začetku povedal, na začetku si tega gotovo želimo doseči. Pa še nekaj drugega. Agenda za nove, nove veščine in spretnosti. Tudi o tem pogovora v Bratislavi. Mislim, da se moramo čim več pogovarjati o tem, kajti pogoji na trgu dela so se skozi spreminjajo in to zelo hitro. Digitalizacija, vseživljenjsko učenje, vse tukaj je to relevantno ne moramo biti zadovoljni in spati na lovorikah. Poglejmo si gibanje iz preteklosti, ko so nekateri uničevali stroje v tovarnah. Glejte, nič ni zanesljivo in moramo se pripravljati na prihajajoče spremembe. Nič ni gotovo. Glede digitalizacije, gledajte, nekateri bodo izgubili svoja delovna mesta, zato jih moramo preusposobiti, tako da bodo dobili nova delovna mesta na drugih področjih, tako da bodo lahko delali in tudi v skladu z novo tehnologijo in pa konceptom digitalizacije. Na teh področjih smo opravili veliko študij in analiz in v naslednjih nekaj mesecih mislim, da bi lahko pripravili nekaj priporočil s tem v zvezi čakati. V Bratislavi smo o tem že govorili in nekateri pravijo, da se bo 400 milijonov ljudi začelo seliti um, zaradi digitalizacije. Torej, prišlo bo do številnih premikov in moramo misliti na to. Potem socialno varstvo in pa koordinacija. No, gledajte, tukaj smo kot prvo čakali na rezultat Brexita in pa posledice tega. No, Brexit se je iztekel, kot se je. Sedaj smo v drugačni situaciji, kot pa če Brexita ne bi bilo. Sedaj morajo voditelji podati zelo jasne odgovore glede odnosa z Združenim kraljestvom. No, ampak v mestnem času pa usklajevanje sistemov socialne varnosti mora biti obravnavano in vse spremembe bo treba upoštevati. Torej, marsikaj je tudi sedaj posledica britanskega referenduma. Potem pa še zaposlovanje mladih. To sem prej deloma že pokril v svojem odgovoru. Ampak gledajte, ja, to je za nas zelo pomembno. Sedaj moramo nadrevati, moramo nadgraditi delo od prej, moramo še vedno pomagati mladim in moramo poskusiti in poiskati več finančnih sredstev za podporo. Lahko bi, na primer, uporabili določena sredstva, ki že obstajajo in bi jih lahko preusmerili. Torej, sedaj v okoli dveh letih smo znižali stopno brezposobnosti, pred par leti so bile številke predvsej slabše prej bila um, stop, stopna 83 tisoč, sedaj je samo 30 tisoč pri nas, torej brezposobnih mladih. In tako vidimo, da je stvar predvsej učinkovita. Mi tukaj želimo. Mi tukaj želimo predvsem delati čim bolj učinkovito. Ravno zaradi teh sredstev in pa skladov smo naredili marsikaj. stvar je v tem, da smo najprej vzpostavili določene uh, eh, scheme, potem so ljudje začeli delati in 84 odstotkov tisti, ki so začeli v schemah, so ostali v teh schemah tudi brez dodatne finančne podpore. Na tem bomo še vedno delali. Kot rečeno, stvari se bodo spremenile, tudi tok denarja bo drugačen, ampak tudi temu se bomo lahko prilagodili. Toliko s tem v zvezi, vsega ne morem pokriti sedaj, ne morem vsem podrobno odgovoriti. Gospod predsednik, za enkrat toliko glede tega. Pa še nekaj, gledajte, veliko zakonodajnih predlogov ne bo predstavljenih, nekateri so še v fazu analize. Na oktobrskem svetu ministru, torej ministru za socialne zadeve, pogovora o številnih temah. In prav tako bi rad omenil tudi številne konference strokovnjakov, naprimer to v Bratislavi. Moramo informacije približati našim državljanom, tako da bodo državljani vedeli, kaj počnejo posamečne institucije Evropske unije. Hvala. Spoštovani gospod minister, hvala lepa za izčrpne odgovore. Mislim, da smo imeli dobro na razpravo. Upam, da to ne bo zadnja za časa slovaškega predsedstva. Sedaj bomo glasovali o našem stališču glede proračuna Evropske unije za leto 2017. V vaših sklepnih pripombah ste omenili, da je pred nami osnutek sveta s predvsej zniževanjem sredstev, še prav posebno tam, kjer, kot smo videli iz razprave, je to pomembno za mlade, za brezposobnost med mladimi, za Evropski socialni sklad in tako dalje in tako naprej. Danes do podne smo imeli že razpravo o tem proračunu veliko poslancev odbora je jasno povedalo, da moramo glede na prednostne naloge in potrebe imeti boljšo finančno strukturo. Kako bo to konkretno izgledalo, bomo sklenili sedaj. Že sedaj pa prosim za vašo podporo na strani sveta, da bi ta pomembna prihodnost gledajoča vprašanja uredili tako, da bi imeli boljšo finančno strukturo. Ne moramo si dovoliti, da bi izgubili še nekaj generacij v Evropi. Potrebujemo vašo podporo in zato bi vam bili zelo hvaležni. Hvala lepa. So, da imamo kratek odmor. Kratek odmor.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 So, können wir dann wieder. Go. Sedaj pa spet. Torej, nadaljujemo z našim delom. Tako, točka 11 na našem dnevnem redu. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017, vsi oddelki. Zato imamo glasovalni seznam. Lahko začnemo. Kompromis D. 56,77. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Kompromis E. 56,78. Za? Proti? Vzdržanje sprejeto. 56 nič 2 za, proti. Tole bomo pa elektronsko preverili. Glasujemo. 5, 6, nič, 2. Haben alle abgestimmt? Sie sind glasowali konec glasovanja. Pri ELS je en glas preveč. En glas preveč torej. Sedaj je v redu. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Marjan Harkin, prosim. Se upravičujem pozabila sem svojo glasovalno kartico. Se iskreno upravičujem. Tako da prosim, če to poštevate pri glasovanju, ko bomo kartice potrebovali. Dann brauchen wir ein deutlich. Ja, es kommt ja mal vor. Dass... Ja, se pač zgodi, to se pač lahko zgodi, tako da vam upravičimo, ampak samo enkrat na osebo, prosim. Dobro. Rezultat se ne spremeni. Pri 56 nič 2, to je zavrnjeno. 56, 57 za proti, zavrnjeno, 56 nič 3, za, proti, tole bomo tudi preverili, elektronsko glasovanje, 56 nič 3, ste si glasovali, Da. Konec glasovanja zavrnjeno. 56 nič 4. Za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno, pa bomo vseeno preverili. 56 nič 4. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. 56, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 56, nič, 5 za, proti, vzdržani, preverjamo, elektronsko glasovanje, glasujemo, 56, nič, 5 za, Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56, 56, 38 s pripombami za proti vzdržani sprejeto. 56 nič 6 za proti vzdržani sprejeto. 56 nič 7 za proti mislim, da je je bilo zavrnjeno, pa bomo vseeno preverili. Elektronsko glasovanje 56.7. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56.40. Za. Proti. Bomo kar preverili. 56.40. Preverjamo. 56.40. ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis A 56, 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, vzdržani, zavrnjeno, 56 nič 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 10 za, proti, preverjamo, 56 10, glasujemo, 56 10, ste vsi glasovali. Zavrnjeno 56, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto 56, 11 za, proti, mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverjamo 56, 11, glasujemo ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B. 56-75 za, proti. Mislim, da je enaka večina, vendar pa vseeno preverjamo elektronsko glasovanje. Kompromis B. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako. Sedaj ga samo 56.12. Za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno. 56.60. Za. Proti. Sprejeto. 56, 69 in 56, 28 sta tako brezpredmetna. 56, 33 za, proti, zavrnjeno. 56, 13 za, 56, 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 56, 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 56, 15. Številke za, proti, vzdržani, sprejeto. 56-15 pripombe z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejeto. 56-17 za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto, ampak preverjamo. Nekako ne vidim prav dobro. Ne dvigujete prav izrazito rok. Ste vsi glasovali? Ne. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. 56-62. Za. Proti. Zavrnjeno. 56-62. Pripombe. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 56-18 številke za proti vzdržani sprejeto 5618 pripombe za proti vzdržani sprejeto 5668 za proti vzdržani zavrnjeno 5618 oprostite, kompromis C. 56-19. 56-19 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis C. 56-76 za proti vzdržani sprejeto. 56-42 za proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. 56, 21 za, proti, vzdržani sprejeto, 56, 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 56, 73 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno, 56, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 56, 56 je brezpredmeten, 56, 31. 56-31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56-32 z ustnim predlogom spremembe številke za, proti, vzdržani, sprejeto. 56-32 pripombe z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 56-35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56-43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56-51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 56, 55 za, proti vzdržani sprejeto, 56, 63 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis F za, proti vzdržani sprejeto. tako ostali so že zajeti in končno glasovanje ni potrebno, ker je šlo za posamična stališča. Tako, končali smo s tem glasovanjem, hvala lepa. Sedaj pa prehajamo kar na točko 12, naslednje glasovanje. Funktioniert, haben wir noch eine? durchführende Vereinbarung zwischen dem allgemeinen Ver Izvajanje sporozuma med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski uniji, Evropsko federacijo delavcev prometov in Združenjem nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji z dne 21. maja 2012, kakor je bil spremenjen 8. maja 2013 o izvajanju konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela z leta 2007 ich weiß, dass ich mir jetzt den Zorn. Vem, da so sedaj tolmači jezni name, ampak takega dolgega naslova tudi še nismo imeli. Sedem vrstic je dolg, če se prav spomnim. Dobro, veste, kje smo? 12. točka. Prvi odstavek, predlog smo imeli 12 za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16. Za. Proti. Po mojem je to zavrnjeno. Kdo dvomi? Ne. Potem 19. Za. Proti. To bomo pa preverili. 19. Videl sem premalo rok. Glasujemo. 19 ste si glasovali. Konec glasovanja 26 proti 26. Zavrnjeno 20 za proti vzdržani. Sprejeto kompromis A za proti vzdržani. Sprejeto kompromis B za proti vzdržani vzdržani, sprejeto, kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 7. A ne, kompromis D je bil sprejet. Se upravičujem, končali smo. Moja napaka, končno glasovanje, elektronsko prosim. Ste si glasovali? Da. Konec glasovanja. 46 glasov za, 6 proti. Nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Er Rezultat po poročilu, zapisniku, kdo ogovarja? Ne. Thomas Mann. Pomirite se. Ja, da, zahvalili ste se poročevalcu zadnjega poročila. Mislim, da se moramo zahvaliti gospodu Hendlu za splošni proračun za odlično poročilo. Hvala lepa, hvala lepa, pravi predsednik. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Sedaj pa točka 13. Ole Kristensen, letalska strategija za Evropo. Preden začne svojo predstavitev, pa prosim, da vsi tisti, ki se še pogovarjate v dvorani, odidete ven in se pogovorite pred njo. Ampak naj še kdo tudi ostane za to poročilo, seveda. Kako? Letalska strategija za Evropo. O tem nam bo sedaj poročal Ole Kristensen. Prosim. Uh, Hvala lepa, predsednik, za besedo. Predlog mnenja k poročilu Tran glede letalske strategije za Evropo, ki je bil pripravljen v tesnem dialogu z različnimi zainteresiranimi stranmi iz evropskega civilnega letalstva. Srečal sem se z predstavniki um, obrtništva, tovaren, torej potem letalskih organizacij, sindikatov, akademikov in drugimi. Zato res pak sem se pogovoril z akterjev o tem, kako bi zagotovili poštene delovne pogoje v evropskem civilnem letalstvu. In prav tako sem prebral mnenja vseh eh, v zvezi z sporočilno komisije. Na podlagu vsega tega lahko rečem, da je bilo doseženo kar veliko soglasje med različnimi akterji, presenetljivo, se strinja o tem, da moramo biti čim bolj veliko potezni in da moramo odpraviti nepošteno konkurenco v evropskem letalstvu, tako da bi dosegli uh, čim boljšo trajnostno prihodnost za sektor in pa da ohranimo visoko kakovostna delovna mesta v Evropi. Kot poročevalec si bom prizadeval za to, da bomo pripravili konstruktivno mnenje z konkretnimi predlogi in pa ukrepi eh, za to, da bi dosegli čim boljšo prihodnost za evropsko letalstvo. V predlogu sem se osredotočil na pet glavnih tem, ki se jih moramo lotiti za to, da bi dosegli vse te cilje. Kot prvo, socialni dialog močni in neodvisni socialni partneri ter pa dober dialog so ključni dejavniki. Posvetovanje je bistveno in moramo okrepiti, okrepiti socialni dialog na tem področju. Vedno manj sindikatov na tem področju, v tem sektorju in to je grožnja za prihodnost. Zato je prav, da imajo ljudje pravico do vzpostavljanja in pa pridruževanja sindikatom v Evropske unije potem navadi ima nove modele za podjetja, ki so nastali v zadnjih desetletjih. Včasih smo pridobili večjo fleksibilnost in pa konkurenčnost, ampak včasih pa se modeli zlorabljajo, tako da potem delodajalci ne izpolnjujo svojih obveznosti. To moramo zastaviti, kajti to krši naša skupna pravila in to negativno vpliva na delovne, delovne pogoje, pa tudi na varnost, konkurenčnost ter pa delovne standarde. Zato predlagam, da med tem pobudami tudi prepovemo uh, pay-to-fly scheme uh, in pa nepoštene pogoje. Prav tako mislim, da moramo spoštovati vse druge ustrezne ukrepe. ukrepe. Potem sporazumijo letalstvo z drugimi državami. Tukaj moramo predvsem spoštovati konvencijo ILO in pa socialne pravice. Potem naslednja tema, raziskave in razvoj celotna dobavna veriga v letalstvu je zelo odvisna od inovativnosti ter pa usposobljenih delavcev, zato je treba vlagati v raziskave in razvoj. Pa še nekaj za konec, tudi zelo pomembno, varnost in pa zdravje pri delu. Prav tako moramo doseči to, da bodo delavci v letalskem sektorju delali v varnih, dobrih pogojih, ne glede na to, kako veliko je letalsko podjetje oziroma kako velike so pogodbe uložil bom eh, predlog spremembe, ki bi podprl to, da bodo morali vsa letala vse skozi pregledovati v zvezi z standardi na področju varnosti in zdravja pri delu. Pa še nekaj, veste, kakšni so tukaj standardi, moramo misliti tudi na to. Pa še nekaj, se veselim tudi komentarjev vseh kolegov in veselim se konstruktivnega sodelovanja z vsemi poročevalci v Senci. Hvala lepa. Enak Ole. Hvala lepa, Ole. Tako, sedaj pa kar v razpravo. V imenu ELS Dieter Lebrecht Koch. Hvala lepa. Najprej bi se rad poročevalcu zahvalil za zelo dobro mnenje. Mislim, da je dobro, glede na kontroverznosti, kar se tiče pristojnosti med našim odborom in odboru za prometa nam je uspelo se osredotočiti na socialne vidike tega zelo obsežnega dosjeja. Po mojem mnenju je omenil in obravnaval najpomembnejše vidike, zato je to mnenje dobra podlaga za naše nadaljne delo. Pripričan sem, da bomo skupaj pripravili dober dokument. Od liberalizacije letalskega prometa v začetku 90-ih let se je veliko spremenilo. Z odprtostjo trga se je povečala konkurenca še prav posebno letalski prevozniki v Evropi, so izpostavljeni vedno večji globalni konkurenci, ki pa ni vedno poštena. Z novo strategijo za letalski promet sedaj komisija želi konkurenčnost naše evropske letalske industrije povečati in tudi zagotoviti visoke kakovostne standarde za potnike. Zato je potrebno sprejeti ukrepe, zato da bi ukrepili socialno agendo in zagotavljali visoko kakovost na delovna mesta v tej panogi. Poštevati moramo, da so že nastali novi zaposlovalni modeli, kot je pay-to-fly sistem ali atipični sistemi eh, zaposlitev. To je že v točki 4. Ti novi modeli niso nujno vedno samo negativni, ne smemo jih tako prepovedovati. Potrebno jih je samo regulirati z ukrepi, ki bodo zagotovili visoko raven zaščite delavcev in visoko socialno raven. Dobro se mi zdi, da je v peti točki poročevalec opozoril na posebne razmere visokomobilnih delavcev v tej panogi in da je omenil tudi domačo bazo. To mora biti jasno pokazano, kateri predpisi veljajo v katerem primeru. Zato torej smo sicer še v desetletnem prehodnem obdobju, tako da načelo domače baze še ni v polni meri pošteven, ampak že zdaj se kažejo nekatere vrzeli, ki jih je potrebno odpraviti in konkretizirati. Zato bi predlagal, da bi imeli redno izmenjavo informacij med Evropsko komisijo, državami članicami in socialnimi partnerji, zato da bi pravočasno pre, pre, prepoznali nove modele zaposlitve in bi poskrbeli za prilagoditve. Čeprav posebno se moramo osredotočiti na nadaljne izobraževanje. Tukaj se mi zdi točka 8 prešipka. Potrebno bo še naprej imeti v Evropi visoko kvalificirane izkušene eh, delavce. Zato podpiram akademizacijo na tem področju, tudi dvojni način izobraževanja. Potrebno bo pridobivati nove veščine, kvalifikacije, naj se gre na podlagi novih zrakoplovov, kot so droni, ali pa tudi glede na digitalizacijo. Tudi k temu bom podal ustrezne predloge sprememb. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. V imenu EKR Kozma Zvotovski. Zvotovski, čudi. Snisto. Ga ni. EKR, nihče, prav. Alde, ne vem, kdo bo imenoval Alde. Morda bi nam lahko to prej sporočili. Se pravičujem, to je že drugič danes. Najprej hvala lepa poročevalcu za dobro upravljeno delo. Mislim, da bomo imeli plodne razprave in da bomo dobili dober dokument. Med glavnimi cilji letalske industrije v Evropi moramo zagotoviti visoke varnostne standarde in visoko kakovostna delovna mesta v letalski industriji. Nedvomno bi naš odbor moral namenjati več pozornosti poklicnemu izobraževanju, praktičnim izkušnjam, pilotom in visoki ravni eh, delovnih mest. Določene prakse letalskih prevoznikov imajo negativne posledice. Nekateri usposabljajo pilote po schemi pay to fly, ko potem morajo piloti plačevati za lastno usposabljanje, za lastne ure v zraku. včasih morajo delati nadure, zato da si lahko privoščijo take scheme. Otrujenost pilotov pa potem seveda neposredno vpliva na varnost. Prejšnje sporočilo je komisija dejala, da zaenkrat niso dobili jasnih dokazov, kar se tiče vpliva na, ta, na varnost tega zaposlitvenega modela. To je sporna izjava. Atipične zaposlitve so razširjene v letalskem prometu in to je dokaz pokazala tudi ena od študij, ki je bila objavljena leta 2015. Avtori te študije so prav posebno izpostavili, da je po njihovem mnenju schema pay to fly nekaj, kar je potrebno prepovedati ne samo v EU, temveč tudi globalno. Upamo, da se bomo lahko vsem tem pogovarjali sedaj o tej novi strategiji bolj podrobno. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Rina Ronjakari za Guengel. Äh, äh, Hvala lepa. Poročevalec je dobro pravi svoje delo, to je dobro izhodišče. Veliko, pri veliko točkah se strinjamo, vendar pa kar se tiče analize, pa imamo tudi nekaj različnih mnen. Všeč nam je spremljati ni nam tako všeč sporočilo komisije. Ne tako všeč kot poročevalcu. Ni konkretnih predlogov, kako bi se izognili socialnemu dumpingu pri letalskih prevoznikih. In to je seveda zelo pomembno. Pred približno letom dni smo imeli v odboru obisk veliko zainteresiranih strani, ki so poročali o zelo spornih zaposlitvenih modelih. Strah jih je bilo govoriti o kočljivih težavah, ker se bojijo izgube delovnega mesta in potem ne bi dobili nove zaposlitve. Zato bi se mi zdelo dobro, če bi ta delovna razmerja bila enkrat za vse prepovedana, naprimer ta schema pay to fly. Kar se tiče samo zaposlenih, samostojnih, To je tudi velika težava. Mislim, da to ne sme biti samo priporočilo. Zahtevati moramo, da so neposredno zaposleni pri določenem letalskem prevozniku. In potem tudi, kar se tiče to domačo bazo, to je tudi zelo pomembna težava, katere kriterije bi lahko tu uporabili, kako lahko zagotovimo, da bo to tudi praktično izvedljivo tudi za sindikate, ki so prizadeti in ki jih je potrebno pritegniti na krov. Mislim, da bi tako začetno se lahko zadovoljili s tem, da ne moramo vsega urediti sedaj, vendar pa potrebno se je stvari urediti lotiti tudi pri drugih točkah. Nekateri, nekatere države že imajo zahteve za letalske prevoznike preden lahko uporabljajo njihova letališča. To bi lahko uporabili in potem ti lažni, neodvisni ali schema pay to fly. Če se to zgodi, potem moramo reči, tako ne bo šlo. Se pa veselim razprave in mislim, da bomo dosegli široko soglasje. Hvala lepa. Sedaj bi bila na vrsti Laura Ageja, pa je ni. Tako da sedaj je Joel Meda. A, se upravičujem, kar imo deli sem preskočil. Se upravičujem kar ima Delhi, bi bila na vrsti, pa bo to pravila Džin v njenem imenu. Prosim. For... Uh, ja, nadomeščam Karimo Deli, našo poročevalko v Senci. Rada bi se zahvalila poročevalcu za zelo celovito mnenje, ki pokriva glavne vidike teme. Kar se tiče prekernih delovnih mest, to je velika grožnja varnosti v letalskem prometu. Strinjamo se, da se je število v zadnjem desetletju zelo povečalo različnih, različnih neodvisno zaposlenih in različnih atipičnih zaposlitvenih pogodb. Mislim, da moramo temu nameniti ustrezno pozornost in zagotoviti, da bomo ta prekajna delovna mesta odstranili, da jih ne bo več in da bo varnost za potnike kar se da visoka. Ne smemo torej zanemariti tega človeškega faktorja pri prekernih delovnih mestih, kar se tiče teh občutljivih sektorjev, kot je letalski promet. Imamo primere tragedij, kot je katastrofa German Wings dani, ki bi jih lahko preprečili. Podpiramo osnutek mnenja, mislimo, da je to dobra podlaga za naše delo, še prav posebno pa smo veseli, da je poročevalec eksplicitno pozval v četrti točki temu, da se odpravijo nekatere zaposlitvene pogodbe, pa tudi, da se izogibamo socialnemu dumpingu. Veselimo se sodelovanja z avtorjem na tem področju, tako da bo sektor postal varnejši za delavce in tudi stranke, tako bi to moralo biti že vaš čas. In potem še domača baza in visoko mobilna delovna sila. Moja pripomba, nekateri se spominjajo, prizadevam določene letarske družbe, ko smo zadnjič skušali revidirati koordinacijo socialne varnosti. Ne bomo menila imena, ker niso želeli, da se omenjajo, vendar pa preverjalo se je, ker je vrtajski provoznik počeval zelo nizke, nizke nadomestila ta letalska družba pa celo ni bila sedežem v tej državi. Tako da je pomembno, da zagotovimo ustrezno uskladitev, da bomo dosledni med različnimi deli zakonodaje, ki veljajo za te delavce. Hvala lepa. Dankeschön, ich glaube, Jean hat Ryanair gemeint, aber ich. Hvala lepa, mislim, da ste mislili na Ryanair, ampak nisem prepričan. Laura Džeja, je ne vidim, je FDD. Potem pa Joel Melan, ENF. Nisem razumel, onda pa zdi se, da ne želite govoriti na to temo. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak uh, ja, prav imate, ne želim se oglasiti v tej razpravi. Marita Ulfskog. Prav, potem pa Marita Ulfskog. Yes. Uh, thank you. Najprej hvala lepa Oleju za to poročilo, ki se osredotoča res na ključna vprašanja, s katerimi bi se moral ukvarjati naš odbor tudi na področju letalskega prevoza. Rada bi spostavila nekaj točk. Evropska komisija bi lahko storila več na področju letalstva, predvsem, ko gre za socialne vidike letalske strategije za Evropo. Socialna razsežnost je v tej strategiji trenutno prešipka. Dobro je, da namerava komisija izboljšati socialni dialog s tem sektorjem. V sektorju je treba ta dialog odločno podpreti. Kabinsko osebje, piloti in osebe, ki dela na letališču, nima danes niti pravice, da se organizira med seboj kolektivne pogodbe, jim prepovedujejo, da bi se organizirali v sindikate ali da bi se pogovarjali z sindikati. To je jasna kršitev konvencij ILA, vendar potrebujemo več dokazov, potrebujemo večjo zauzetost za reševanje teh vprašanj. Vzpostaviti moramo tudi boljše pogoje v tem sektorju. Upam, da bo komisija okrepila tudi Evropski urad za letalsko varnost, EASA. EASI bi morali podeliti močnejši mandat, tudi več sredstev. Obstaja potreba potem, da spremenimo temeljno uredbo, ki velja za EASO. Ne moremo govoriti o varnosti, če ne zagotovimo boljšega evropskega nadzora pripetilo se je več dogodkov, kjer ni bilo nobenih posledic za letalske družbe, ki so kršile uredbe. Ko je EASA ukrepala, je sicer bilo naloženih nekaj kazni, ampak EASA ukrepa premalo krat. V tem sektorju moramo omogočiti enakopravne konkurenčne pogoje za vsa podjetja oziroma letalske družbe. Eno letalsko družbo ste sicer omenili, ampak to je samo en primer letalskih družb, ki ne delujejo skladno s pravili konkurenčnosti. Zagotoviti moramo to, da bo neposredno zaposlovanje postalo bolj razširjeno. 50 odstotkov osebja za vzdrževanje mora biti biti neposredno in stalno zaposlenih. Enaka določila bi morala veljati tudi za letališko osebje, kabinsko osebje in pilote. V odkritem sporu smo bili z Ryanairom, pa tudi z drugimi letalskimi družbami. Obstaja vsaj eno podjetje, ena družba, ki je po posredovanju EASE morala prenehati s svojim delovanjem zelo pomembno je, da v tem sektorju ne dopustimo, da bi prišlo do kavbojskih razmer. To moramo storiti z vidika varnosti, pa tudi iz drugih razlogov. Stvari moramo spraviti v red. Zdi se mi, da bi lahko to poročilo dobro izkoristili tudi v ta namen. Ule, hvala. Dankeschön, Schorschbach. Hvala lepa. Naj se priključim kolegom, ki so se zahvalili kolegu Olejo in mu čestitali za dobro poročilo. Opozorijo na sodelovanje z vsemi akterji in to se mi zdi zelo pomembno. Prav tako je dejal, da želi pripraviti ambiciozno poročilo. Mislim, da je to že uspelo. In tukaj moram podpreti kolege, ki pravzaprav izzivajo komisijo, ko pravijo, da strategija ne gre dovolj daleč. Komisija je po mojem mnenju pokazala malo poguma in se v tem trenutku konkretnih težav še ni lotila. Socialni dialog je velike omena, to pozdravljam prav tako pa tudi dogovor s tretjimi državami. To torej pomeni, da se je potrebno držati obvezila pri pogodbah in tukaj prihajam tudi do točke komisije, kar se tiče izpogajanja pogodb in to je pomembna točka. In potem konkretno seveda lahko še malo nadgradimo to. Ole se tega gotovo zaveda, to je vedno prvi osnutek in naprimer pri tretji točki mi je všeč varnost in zagotovitve pri pogodbenih razmerih zaposlenih. To lahko še malo nadgradimo, potem pay to fly, eh, zastava obdobja. Tega, o tem smo že slišali, potem tudi o teh pogodbah. To je vse pomembno, to ima ključno vlogo, ko gre za delovne pogoje in eh, socialne razmere jasna pravila, to moramo zahtevati, kar se tiče eh, domače baze. In potem za konec še vprašanje za olja, točka šest. Tukaj govorite o tujih delavcih. Mislim, da mm, so mišljeni eh, zaposleni iz tretjih držav. To je zelo dobro delo. Mislim, da so tudi vsi ostali dobro posredovali. To poročilo je zelo ambiciozno in pomembno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa komisija Kristof Duza, GD MUV, prosim. Thank you, um... Hvala, predsednik. Par besed Veseli smo, da je odbor prevzel to pomembno vprašanje, torej veseli smo, da se ukvarjate z letalsko strategijo. V tej razpravi ste izpostavili ključne tematike, te se tudi nam zdijo ključnega pomena. Tudi v vašem odboru ste se lotili obravnave teh vprašanj. Mi smo seveda odprti za vsa konkretna vprašanja, ki bi jih imeli in se že veselimo sodelovanja z vami pri teh vprašanjih. Hvala. Danke se, Ole. Vas... Hvala lepa, Ole. Še sklepna beseda, kar se poročila tiče. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi za vse pripombe, ki ste jih podali. Mislim, da jih bom lahko dobro vključil tudi v mnenje zato ker so skladne s tem, kar se tam že umenja. Tistim parim kolegom, ki so izpostavili to, da komisija morda ni šla dovolj daleč, bi rad povedal, da se s tem strinjam. Sporočilo komisije bi sicer morali pozdraviti, ampak zdi se mi zelo pomembno, da bomo končno imeli na voljo letalsko strategijo. Tako bomo tudi dejansko dobili možnost, da se na njo odzovemo, da preverimo, kakšne so socialne razmere na tem področju, Do sedaj namreč nismo imeli strategije kot takšne. Lahko vam zagotovim, da bomo storili vse za to, da pripravimo dober predlog tudi na področju zaposlovanja. Osredotočiti bi se morali tudi na izobraževanje in usposabljanje, zato da bodo delavci dobro usposobljeni. To je zelo pomembno, ne samo z vidika tega, kaj želimo doseči v kontekstu letalskih družb v Evropi, okrepiti moramo predvsem varnostni profil. Morda bi lahko ta del poročila še nekoliko okrepili. Glede načela Homebase, to ste omenjali v razpravi. Glede načela Homebase se mi zdi, da bi moralo to veljati tudi drugot. Namreč evropske letalske družbe enostavno preselijo svoje poslovanje v tujino. Dejstvo pa je, da lahko tudi iz tretjih držav pridajo delavci sem in delajo kot evropska delovna sila. V šesti točki to omenjam, kolega Bah. Namreč pomembno je, da preverimo, kaj lahko storimo za to, da okrepimo načelo home base. Tudi, ko imamo pravka s tretjimi državami. Tudi, ko pogledamo, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Ne morejo oni konkurirati našim letalskim družbam ekipam na neenakopravni ravni. Potrebujemo enakopravno konkurenco. Na srečo imamo tudi kar nekaj dobrih letalskih družb, ki upoštevajo vsa ta načela. Je pa res peščica tistih letalskih družb, ki skušajo pravila nekoliko prikrojiti ali jih zaobiti. V tej dvorani sicer tega ni še nihče izrekel, ampak res ne razumem tistih, ki trdijo, da če si pogledate število zaposlenih, je to sektor, ki bi ga morali hvaliti. Samo zato, ker je stopnja zaposlenosti visoka v teh podjetjih, ki ne spoštujejo pravil, ne pomeni, da je to nekaj dobrega. Pomembno je, da zagotovimo enakopravne pogoje delovanja za vsa podjetja. Seveda lahko podjetja tekmujejo druga z drugo, ko gre za cene, ne moremo pa se pač prodati čisto vsakomor. Potrebujemo enakopravne in čim bolj enake pogoje delovanja. Mislim, da mi prav veliko ni treba dodati. Veselim se že nadaljnih razprav in sodelovanja z vami. Prepričan sem, da lahko pripravimo dobro poročilo tudi z vašo pomočjo. Hvala za vse konstruktivne pripombe. So, herzlichen Dank an alle, dann sind wir für heute. Hvala lepa, tako smo za danes končali. 14. točko smo predložili zaradi težav s termini v drugih odborih, tako da bomo danes malo prekončali. Želim vam še lep dan oziroma večer. Vidimo se jutri zjutraj ob 9. Vidimo se jutri zjutraj ob 9.